pozornost in vam želim prijetno pot domov. Gospod Odi, postopkovno. Ja, gospod predsedujoči, hvala za besedo. V bistvu niti ni postopkovna pripomba, ampak eh, pozivam k spoštovanju pogodb, kot počnem že pogosto. Konec zasedanja je. Pred 15 dnevi smo imeli zasedanje sveta in predsednik sveta eh, ni prišel v parlament, da bi poročal o zasedanju sveta, ki je eh, potekalo, kajti tu gre za kršitev pogodbe. Mislim, da ni dobro, da inštanca kot je naša, katere eh, namen je spoštovati pravo tega ne počne in zato bi podal predlog, gospod predsedujoči, namreč za prihodnji Evropski svet, ki bo 18. in 19. decembra na temo Evropske obrambe mimo grede smo o tem na dolgo in široko govorili o razpravi o poročilih, o katerih smo danes glasovali. Torej, tu mislim, da bi morali povabiti predsednika Evropskega sveta pred svetom, kajti potem eh, bo parlament zaprt eh, in ne bo mogel poročati. Moj, to bi bil moj predlog, zdi pa se mi obžalovanja vredno, da ne spoštujemo pogodbe. Prav tako naj dodam, ker imamo nekaj časa, da se mi zdi, da nimamo zadostnih političnih odnosov in izmenjav s predsednikom Evropskega sveta, prav tako ne s šefi vlad eh, in držav, ki so člani Evropskega sveta. Mislim, da bi moralo biti normalno, da bi lahko imeli političen dialog s predsednikom Evropskega sveta. Hvala lepa, gospod Odi. Vaš predlog bomo seveda posredovali pristojnim službam in tudi predsedniku in bomo tudi poročali o tem kakšne izid vašega predloga. Še enkrat sem želim prijetno in varno vrnitev domov.